vrhom sveta podpisal sedem eh, aktov, ki so sprejeti v rednem zakonodajnem postopku. Naslovi bodo objavljeni v zapisniku z te seje. Sedaj pa prehajamo na dnevni red. V zvezi z dnevnim